So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice in kolegi, gospe in gospodje, eh, prosim, da sedete, da eh, nadaljujemo s od, sestankom odbora. Prisrčno pozdravljam direktorja, izvršnega direktorja Agencije za kemikalije, gospoda Gerta Danceta. Prisrčno dobrodošli v parlamentu danes imamo možnost, da dolgo razpravljamo z vami, da izmenjamo mnenje, tako kar zadeva delovni program te agencije, kot tudi o drugih temah, naprimer interesni konflikti, kako naprej eh, z agencijo za kemikalije, potem kako je z, s pristojbinami, eh, kako daleč ste eh, pri tem. Predlagam, da takoj začnemo. Pred kratkim je naša delegacija obiskala IKO in tam smo imeli možnost za razpravo. To je bil zelo eh, natrpen program, vendar tudi zelo informativen. Vi ste nam eh, posredovali številne informacije, pa tudi vaši sodelavci. Eh, takoj predlagam, da začnemo in vam predam besedo za uvod. Potem pa bo gospa Hasi, ki je kontaktna oseba z IKO ki zelo tesno goji stike z Eko in nas tudi redno obvešča o sodelovanju, bo potem dobila besedo, potem pa eh, bodo dobili besedo drugi kolegi poslanci. Gospod Ancet, beseda je vaša. Misliči. Hvala lepa, gospod predsednik, podpredsedniki člani odbora, gospod in gospodje, veliko vesele mi je, da sem danes lahko tukaj in da vam eh, povem zadnje novice iz naše agencije za kemikalije iz zasneženih Helsinkov. Sedaj v zadnjem času smo veliko naredili, bom pa tudi predvsem predstavil naše ambicije za naslednja leta, potem pa bom tudi poslušal vaša vprašanja oziroma pripombe. Čas hitro teče, kaj ne? Nedavno sem bil tukaj in vas pregovoril o dosežkih glede prvega roka za rič, sedaj maja 2013 pa bomo imeli kmalo ta drugi rok. Dosej smo že zaključili in jutri bo začel veljati šest mesečni moratorij. Preostale informacije bodo potem obravnavale kontaktne skupine eh, direktorjev, ki vključujo vse zainteresirane strani in organizacije. Glede evalvacije bi vam rad povedal, da smo izpolnili rok um, za prvo registracijo. Prav tako smo se dogovorili s državami članicami in sedaj že uveljavljamo prvo strategijo s cilji za to, da bi povečali čim večjo skladnost dosjejev registracij. Prav tako smo dosegli napredek pri tem, kako se um, substance pri nanov oblikah registrirajo. Sedaj smo že sprejeli prve ukrepe za izvajanje. Še veliko je substanc ki bi jih lahko dali na ta seznam. Sem pa pripričan, da bomo dosegli ambiciozne cilje, ki sta jih um, zastavila že podpredsednik Tajani in pa komisar Potočnik um, marca 2010, namreč da bi imeli do konca tega leta um, na seznamu 136 substanc. Tudi glede um, širite podatkov smo naredili korak naprej. To leto uh, objavljamo podatke podjetij, ki so registrirali uh, podatke na naši spletni strani. Prav tako smo tudi um, izpolnili vse podatke, ki so bili uh, predloženi do prvega roka z registracijo. Bom še pozneje govoril tudi o biocidih. Ampak sedaj pa naše ambicije za prihodnost. Kaj mislim z ambicijami? Slovar definira ambicijo kot to, da ima nekdo močno željo in pa odločnost, da bo uspel. Prav tako pa tam piše tudi takole. Um, ambiciozno um, podjetje ima včasih tudi morebitne težave. Mi oboje izvajamo v praksi, imamo velike ambicije, da uspemo, imamo tudi ambiciozen program za naše delo. Naša vizija je, da postanemo eh, prvi regulativni organ na svetu za regulacijo kemikalij in za varnost kemikalij. Svet in parlament sta nam zaupala to nalogo, zato je prav, da je naš cilj visok. Bi pa rad predvsem podaril um, tri ambicije. Želimo biti neodvisni, želimo um, se povezati um, s čim več uporabniki, s dobrimi informacijami in se še bolje povezati in okrepiti sodelovanje z našimi uh, zainteresiranimi stranmi. Kot rečeno, vedno um, smo se zauzemali za neodvisnost in pa za neodvisnost sprejmanja odločitev. Od vsega začetka je neodvisnost temelj našega dela. Vsaka naša odločitev mora biti utemeljena um, na regulaciji. To je pomembno, ampak prav tako, um, pa ni pomembno samo to, da smo neodvisni, ampak nas morajo tako tudi gledati kot neodvisne. Sedaj smo prenovili našo politiko glede um, neodvisnosti in pa glede preprečevanja konflikta interesov. Um, letošnje poročilo računskega sodišča je izpostavilo nekaj stvari, kjer bi lahko še izboljšali to področje um, preprečevanja in konflikta interesov. Stališča sodišča so blizu našim. Sedaj smo um, že skoraj da uveljavljali vsa njihova priporočila. Vemo pa, da seveda, če um, povzročimo škodo naši instituciji, povzročimo škodo vsem institucijam po EU. Uh, Zato se res zelo trudimo za to, da naša agencija ne bo um, ogrozila celotne evropske družine. Naša druga ambicija je, da bi se bolje povezali z javnostjo. Naša agencija ima ogromno informacij o kemikalijah, več kot katerakoli druga. Želimo um, približati te podatke vsakomu ki jih to zanima. Seveda bodo naši podatki vedno bolj tehnične narave, ampak želimo tudi izboljšati umestnik portala, tako da bo potem lažje poiskati in eh, najti informacije. Trenutno se pogovarjamo s zainteresiranimi stranmi, da bi ugotovili, kakšna so njihova pričakovanja glede um, naslednje posodobljene spletne strani. Ponastavitev je sedaj še toliko bolj pomembna kot v preteklosti. Uh, kajti um, sedaj za naslednje leto bo veliko novih registriranih uporabnikov malih podjetij, ki želijo čim bolj konkretne informacije. Na naši spletni strani in pa v dokumentih, ki jih um, izdajamo, um, vedno mislimo ravno na to. Vse skozi tudi sodelujemo z Evropsko mrežo evropskih podjetij, prav tako bomo sodelovali tudi z akreditiranimi, zainteresiranimi stranmi, da bi čim bolj pomagali MSP-jem. Naša tretja ambicija je, da čim bolj tesno sodelujemo z interesiranimi stranmi in drugimi akterji. Od vsega začetka smo jih vključili v naše delo in mislim, da smo bili vedno odprti. To je naš imič. Zainteresirane strani so vedno prisotne pri naših um, organih za sprejmanje odločitev. Vedno jih uh, vabimo k temu, da sodelujo in um, so vključeni v naše dejavnosti. Pri začetni fazi riča je naša agencija za kemikalije še posebno tesno sodelovala z uporabniki, tako da bi um, razvili ustrezna orodja in pa mehanizme za to, da bi um, spoštovali potrebne standarde. Nekateri so zato na koncu dejali, da je naša agencija v bistvu pristranska, preveč naklonjena industriji. To ni res, ampak to moramo tudi jasno povedati. Prejšnji teden smo imeli um, letno posvetovanje z našimi akreditiranimi zainteresiranimi stranmi. Skupaj smo izpili naše strateške cile in razmislili o tem, kako bi lahko tudi drugi akteri um, v znanstvenih odborih igrali vlogo opazovalcev. Prav tako ste morda videli tudi um, poročilo um, dveh uh, okoljvarstvenih um, organizacij. Nekatere njihove analize so temeljile na napačnem razumevanju Ampak vseeno pa smo kljub temu eh, proučili nekatere njihove pomisleke, priporočila iz teh poročil organizacij. Omej smo se tudi dogovorili, da bomo imeli um, dialog med um, to organizacijo z tristranih um, strani in pa našo agencijo. Pa še tole. Seveda um, želimo biti ambiciozni, ampak to ima tudi svoje slabosti. Če si zelo uspešen, potem vedno pritegneš toliko več dela in pričakovanja so vedno više. To je tudi naša izkušnja. Torej, sedaj smo še na višji um, ravni ambicij. Rad bi omenil uh, par stvari za um, načrt. Um, globalni doseg um, Riča um, EU 2020, potem štiri strateški cili, biocidi, pik in pa um, ravnotežje med zasebnimi in javnimi sredstvi. Najprej glede Riča. Uh, EU je tukaj vodilni akter, želimo, da se rič še bolj razširi um, svojimi standardi po svetu. Tudi druge države kažejo um, interes za to. To se je skazalo, na primer, v Nairobiju na sestanku s AICM. Sedaj vedno več eh, držav um, prilagaja svoje standarde um, riču. Sedaj moramo storiti še več in pomagati drugim državam, da um, se približajo takšnim standardom. To je gotovo koristno za EU in za vse po svetu. To je dobro za um, konkurenčnost evropskih podjetij, za eh, okolje in pa za inovativnost. Nekatere nevarne substance bomo počasi začeli odpravljati. Prispevek naše agencije k ciljem 2020 um, je, mislim, da um, nekaj zelo dobrega za vse nas. Smo ponosni na to, še posebno smo ponosni na to, da delamo skupaj z državami članicami v komisijo, da pripravimo časovnico za EU 2020, tako da bi odpravili vse nevarne substance, ki so bile registrirane kot take. Potem glede um, izboljšavanja izvajanja riča, sedaj že čakamo na pregled um, riča strani komisije. Um, imeli smo um, številna poročila Eh, v zvezi s tem in izkazalo se je, da Rič je že vplival na varno uporabo kemikali. Sedaj imamo več načinov za to, kako izboljšati uporabo Riča. Do tega bomo še prišli. Seveda pa bomo potrebovali tudi za dosti visoka sredstva. Potem naslednje um, strateški cilji. Vidite, um, kako zelo um, ambiciozni so naši delovni programi um, za 2013, um, um, pa tudi do leta 2030. Naslednji um, načrt je od 2013 do 2018, torej petletni načrt temelji na štirih glavnih ciljih. To je odraz naših izkušenj z ričem in prispevek naše agencije um, k uspehu Riča je lahko velik. Kot ste videli iz našega splošnega pročila za oceno iz prejšnjega leta, je um, za nas predvsem bistvo to, da um, imamo od podjetij kakovostne informacije glede njihovih dosejev. Kakovostne informacije so podlaga um, za delovanje Riča. Sedaj je to način za podjetja, kako bodo ta vedela, um, kako čim bolje ravnati na delovnih mestih. Tako bodo tudi evropski državljani imeli več zaupanja glede tega, da proizvodi, ki jih bodo kupili, ne bodo škodili okolju. Um, naslednja, um, naslednji cilj je to, da izboljšamo um, posodobitev podatkov, da bi lahko čim bolje um, uporabili te podatke, da bi odpravili nevarne substance, um, zmanjšali toksičnost oziroma um, izboljšali nano oblike substanc. Na vsak način želimo čim bolj um, izboljšati naše delo. In kot um, naslednje, kot sem že povedal lansko leto, veseli smo, da um, ste nam uh, zaupali um, tudi uh, izvajanje uredbe o biocidih in papik. Bomo storili vse, um, da to naredimo. Ampak gledajte, moram vas opozoriti. Um, moramo imeti zadosti sredstev, sedaj potrebujemo več um, osebja tudi za naslednje leto in moramo imeti zadosti sredstev, da plačujemo to osebje. Če ne bo dodatnih sredstev, bomo um, morali leta 2013 um, morali začeti izvajati zakonodajo s 50 odstotkov um, manj ljudi, kot smo jih želeli in pa 30 odstotkov manj, um, kot uh, jih je bilo na začetku dodeljenih glede na začetne mehanizme. Sedaj um, smo potrebovali eno leto, da se pripravimo na delo, to je bil ogromen izziv. Sedaj um, smo morali tudi, naprimer, pripraviti IT uh, tehnologijo, um, ki bo nadomestila uh, papirnato delo iz preteklosti. Sedaj želimo bolj uh, moderno tehnologijo, ki bo bolj učinkovita. Tudi v finančni izjavi um, smo slišali, da bo um, v prvih uh, 24 mesecih ta znesek zagotovljen. Um, to naj bi trajalo samo dve leti, ampak v resnici gotovo traja več let kot to. Sedaj, um, seveda lahko zagotovimo osnovne storitve, ampak za nas to ni dovolj, želimo še več in tudi vi želite više standarde od nas. Zato ne vas opozorim, če komisija in svet reprement ne bodo um, rešili teh problemov, potem morda ne bomo mogli um, doseči za dosti. Um, visokih standardov pri naših storitvah. Vem seveda, da tudi drugi javni službenci morajo sedaj storiti več za manj denarja. Ne želim posebne obravnave naše um, agencije. Vem, da to ni vreča brez dna, da so sredstva omejena, ampak moram pa vseeno opozoriti um, vse na posledice znižanih sredstev, kajti um, manj sredstev bi vplivalo na zakonodajo oziroma izvajanje te. Potem še ravnoteže med javnimi in pa zasebnimi sredstvi. Um, Javna sredstva niso edini način, kako rešiti naše države. Imamo še bolj kreativne rešitve. Naj vam povem samo en primer. To je povezano z pregledom Riča. Z našim predlogom želimo doseči ustrezno ravnotežje med eh, javnimi sredstvi in pa um, pristojbinami, izboljšati konkurenco med podjetji ter pa spodbujati podjetja, da um, zagotovijo skladnost. Predlagali smo dodatne pristojbine, naprimer um, za delo, ki jih morajo države članice pripraviti pri um, dosegih, ki še niso skladni. Včasih države še niso zdosti resne um, pri tem izdajanju um, pristojbin. Kajti včasih nekateri um, ne opravijo dobrega dela, ampak še vedno plačajo enako. Morali bi plačati več, kajti to bi izboljšalo um, pravičnost in tudi konkurenčnost. Komisija um, želi tudi um, povečati ambicije za MSP-je to bi tudi um, v določeni meri povečalo sredstva za njih. Potem še um, biocidi. Tukaj želimo um, čim bolj minimalne pristopine, um, kar bo v skladu z prihodki iz finančne izjave. Želimo um, pa, da se za 2013 in pa 2014 ohrani celotna stopna subvencij, kot je bilo to že sprejeto v preteklosti. Nam se zdi, da je to um, absolutni minimum, ki ga nujno potrebujemo. Preden um, gremo naprej, bi rad še povedal, da potrebujemo dobro rešitev za naš proračun. Vem, da smo v težavnih časih, ampak ne moramo dati vsega v en lonec. Sedaj je naš pristop bolj kompleksen. Če bo šlo vse v en lonec, potem um, komisija in svet um, lahko prenehata um, za negativni predsedanci. Glede naše agencije za kemikalije. Um, imamo torej um, ambicije za naslednji MFF 2014-2020. Um, glede na predlog komisije naj bi se naša sredstva zmanjšala za 5 odstotkov in pa za 10 odstotkov, če poslušate svet. Ampak glede na znižena sredstva, potem tudi ne bomo mogli izpolniti vseh ambicij. Mislim, da vsi uh, eh, GDI razumejo to situacijo in um, prizadevajo si za to, da bi um, imeli izvedljive ambicije. Agencije sedaj računajo tudi na parlament, da bi imeli MFF, ki bo lahko izpolnil ambicije EU. Potem boste um, tudi um, sedaj bolje informirani o tem, kaj mi pričakujemo, ko boste spremljali odločitve glede finančnih sredstev. Uh, Sedaj sem torej povedal nekaj izkušenj iz preteklosti um, in govoril o prihodnosti, ampak sedaj sem na končni točki, torej kje nam lahko vi pomagate. Kot prvo, prosim, da um, uporabite svoj vpliv na nacionalni ravni. Um, zakonodaja glede kemikalij je zelo odvisna tudi od sodelovanja med evropsko in pa nacionalno ravnjo. Vloga držav članic je, da tudi um, izvajo zakonodajo ter se povezujo z industrijo. Prav tako tudi znanstveniki. Vemo, da ima številne države veliko težav, ampak še enkrat, če ne bo zadosti sredstev na nacionalni ravni, potem ne bomo uspeli doseči standardov, ki jih želimo zakonodajo. Torej, želim, da uporabite svoj vpliv na nacionalni ravni, tako da um, se bodo ohranila strokovna znana glede kemikalije v vseh državah članicah. Kot drugo, še enkrat vas pozivam k temu, da nam pomagate povečati ozavečenost um, med svojimi voljivci glede um, pravic in pa dožnosti. Um, enako je tudi za podjetja, za, um, tako kot tudi za uporabnike. Sedaj imamo na naši spletni strani vse informacije v vseh jezikih, prav tako uporabniki lahko pridobijo tudi um, pomoč in pa informacije od naših asistentov. Parlament je vedno um, podpiral um, naše delo glede kemikali. Zelo pomemben, ključni prijatelj ste in vedno nas podbujate k izvanju naših nalog in pa k še večjim um, standardom. Ampak vse to seveda ima tudi določeno ceno. Zato um, prosim, da če želite, če želimo več um, ambicij, potem potrebujemo tudi več sredstev in pa več osebja. Gospod predsednik, hvala lepa za to priložnost, da um, sem lahko povedal svoje mnenja in sedaj se že veselim vaših pripomp oziroma vprašanj. Vielen Dank. Najlepša hvala za ta pregled. Včeraj smo imeli razpravo v odboru o tem, kako se izvaja zakonodaja in agencija za kemikalije je jedro vsega, kajti največ zakonodaje torej izvaja veliko skupne zakonodaje, govorili ste o financiranju. Agencijo potrebujemo in ustrezno infrastrukturo za to, da se sploh lahko lotimo vse te tematike, da obravnavamo podatke. Govorili ste o proračunu, o večletnem finančnem okviru, pa tudi o novih nalogah in tudi tu nas še čaka evalvacija. Naslednje leto bomo v parlamentu slavili petletnico sprejetja Riča, vendar pri izvajanju eh, pa prihaja do težav in tudi do določenih izgub. Sedaj pa dajem besedo kontaktni osebi za eko, gospe Satuhas. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa. Um, gospod Danse, da ste prišli sem v naš odbor. Delo Agencije za kemikalije je gotovo delo, um, ki ga ni upravljala nobena druga regija oziroma celina ali pa država. To je zelo pomembno delo za nas, evropejce, pa tudi za cel svet. Pomembno je, da je to delo dobro upravljeno in pa da se čim več naučimo iz teh izkušenj. No, kot ste omenili, tudi sami, pa se vendarle pojavlja kar veliki izzivi. Omenili ste naprimer kakovost podatkov, ki jih eh, posreduje industrija. Že večkrat smo se pogovarjali o tem, tako v odboru, kot tudi med um, obiski v vaši agenciji za kemikalije. To je bilo izpostavljeno tudi v pismu našega predsednika um, Groteja. To pismo je napisal na začetku tega leta. Mislim, da imamo tukaj pri kakovosti podatkov več plasti težav. stvar je taka. Tudi, če industrija poseduje celostne podatke, vseeno to ni v skladu s pravnimi zahtevami. Namreč um, niso um, posedovani vsi elementi, ki jih zahteva uredba REACH. Takšna situacija sedaj pri prvem roku registracije. Kaj pa nameravate storiti sedaj eh, pri naslednjem valu, pri naslednjem roku, junija? Naslednje leto bo naslednji rok, kot ste sami preomenili. Kako bi zagotovili to, da bodo podjetja dejansko posredovala vse dejavnike, ki jih zahteva uredba RIČ? Potem druga raven tega vprašanja. Nekatera podjetja so v preteklosti posredovala pomankljive dosjeje. Ti dosjeje niso vsebovali vseh informacij, torej niso bili v skladu s tem merilom, celostnosti pa niti ne um, kakovosti. naprimer, um, tu gre za upravljanje tveganja ali kaj podobnega. Na koncu je potem agencija um, posedovala pisma glede opazovanja kakovosti informacij. Ampak ne vem, če je to za dosti strok pristop do podjetij. Ne vem, če bo potem industrija ravno primorana v to, da se bo začela ustrezno obnašati. Pa tudi poštenost je tukaj pomembna. Glede, nekatera podjetja pa vendarle posredujo popolne natančne doseje. Moramo biti pravični tudi do njih. Kako nameravate izboljšati položaje na tem področju? Pa še nekaj najmenim glede eh, te kakovosti podatkov namreč omejitve glede kemikalij, ki so znane kot problematične. Moje informacije so naslednje. V teh šestih letih, odkar Rič deluje, so bile sprejete samo štiri odločitve glede omejitev kemikalij. To se zdi zelo nizka številka, zelo počasi gre. Zato me zanima, zakaj vse poteka tako zelo počasi. Morda je ta postopek glede riča tako zelo okoren, tako počasen, ali je problem v tem, da odbori, um, agencije za kemikalije zahtevajo visoke, zelo podrobne dokaze, preden se ukrepa, ali pa morda države članice nimajo politične volje, ali pa komisija nima politične volje, da bi ukrepali. Hvala, Satu Hasi. Naslednji je na vrsti Richard Seba. Hvala gospod predsednik, hvala tudi eh, generalnemu direktorju za obisk pri nas in za razpravo o Riču. Menim, da je Rič eden od eh, pomembnih eh, zakonodajnih aktov, ki smo ga sprejeli v zadnjem mandatu in zanimivo je slišati o prvih izkušnjah z Ričom. Ričem, zelo me zanimik, zanima, kako zgleda substitucija, kajti v našem velikem interesu je bilo, da bi zamenjali najbolj nevarne snovi z drugimi. V parlamentu smo dolgo razpravljali o tem, kako oblikovati okvirne pogoje za to. Malo sem slišal iz vaših izjav, kako EK podpira podjetje, podjetja pri nadomeščanju teh najnevarnejših snovi pri substituciji, kajti to je pravzaprav glavni cilj, da eh, opustimo te nevarne snovi in da uporabimo snovi, ki so bolj okolju prijazne. Druga stvar, in tu se navezujem na Satuhasi, eh, so podatki kot takšni. Kako zagotavljate, da je to obvladovanje tveganja, za katerega so dolžna podjetja. Torej, da kako zagotavljate, da eh, se zagotovi tudi varnost teh podatkov, oziroma da se na eni strani zagotovi tudi javni nadzor, kajti menim, da je pomemben tudi javni nadzor vsega tega. Jutri smo, eh, včeraj smo glasovali o poročilu o pridnostnih snovih. Jaz sem bil poročevalec za to in dobili smo veliko večino za to. Um, to poročilo se zauzema predvsem za te navskrižne povezave, crosslinks, torej če je neka substanca na uh, prioritetnem seznamu in presega določene mejne vrednosti, če pa je dobila odobritev strani EKA, EKA oziroma je tam registrirana, potem je smiselno, da se ti podatki uh, vključijo v upravljanje uh, na agenciji ICO. ICA kako uh, si lahko predstavljate, da določene problemske substance ločeno ocenjujemo, gre predvsem za vodo, uh, za podatke o vodi, uh, ki jih morajo potem države članice in tisti, eh, ki delajo na tem področju, spet eh, posredovati agenciji. Vem, da je to zelo uh, delno področje. Ne vem, ali lahko mogoče že uh, se odzovete na to našo idejo. Kaj ti mislim, da je dobro, da se borimo proti onesnaženju pri viru in ne na koncu verige, kaj ti to je dosti bolj uh, stroškovno učinkovito in vodi dolgoročno do cilja. Hvala gospod Richard Ciber. Želim pozdraviti nekaj, opaz, nekaj obiskovalcev. Po eni strani so to eh, študenti eh, Univerze v Leobanu. Prisrčno dobrodošli v odboru za okolje. Bas Ajkot jih je po, po, povabil. Potem imamo tudi deset eh, pripravnikov iz Digi Sanko. Eh, torej sedaj uh, se lahko prepričajo o tem, kako delajo so zakonodajalci. In potem imamo tu tudi um, iz generalnega direktorata za tolmačenje uh, udeležence nekega usposabljanja in tudi nje prisrčno pozdravljamo. Ja, Najnen je na vrsti naslednji. Dobar dan, dobrodošli gospod Dancet v odboru IKA je e, eh, bistvena agencija za varstvo okolja v EU. In zelo smo zainteresirani, da bi ta agencija bila čim bolj uspešna in zmogljiva. Izrazili ste določene skrbi v zvezi s prihodnim financiranjem. Za novo nalogo v zvezi z uredbo o biocidih potrebujete najprej denar, kajti tam najprej ne pride nobenega denarja, morate šele zgraditi aparat. V parlamentu bi morali zvoniti sferilni zvonci, da moramo paziti, tako kot smo pazili tudi v, prihurno, eh, v preteklosti, da podpremo delovanje IKE in da po možnosti tudi zagotovimo. Za proračunski organ ste bili vedno agencija, ki je pobirala denar in ki denarja ni potrebovala, ampak tudi pri riču bo v naslednjih letih drugače, kajti prihodki um, upadajo in predvsem v odboru za proračun bodo morali paziti na to, da zagotovijo vaše delovanje, tako da ne boste eh, hendikepirani zaradi premalo sredstev. Želim povedati nekaj, kar ste sami rekli, da je EU eh, vodilna na svetu pri regulaciji kemikalij. To zelo radi slišimo. Ampak vprašanje je, kako se na to odzovejo drugot po svetu. Nekoč so ZDA bile vodilne pri zakonodaji o kemikalijah kako daleč oziroma kaj pripravljajo v ZDA ali naprimer na kitajskem ali kar, kaj že imajo. Uh, Torej, kemikalije, ki jih mi prepovedujemo, drugi pa dopuščajo, eh, v EU spet prihajajo z uvozom določenih izdelkov. Kako preprečiti, da delamo dobro, drugi pa ne in potem preko uvoza spet uvažamo strupe v različnih potrošnih dobrinah, kot so otroške igrače, tekstil, mm, tekstil in tako naprej. O substituciji je bilo že nekaj rečeno. Hočemo imeti bolj varne in bolj zdrave eh, substance. Nevarne morajo zginiti z trga in druge jih nadomestiti. Ampak eh, to poteka zelo počasi. Sprašujem, zakaj substitucija poteka tako počasi. Potem pa še eno vprašanje o zvezi z kemikalijah pri tako imenovanem frackingu. Pred kratkim smo sprejeli poročilo, eh, in obstaja mm, skrb, da se pri tem pridobivanju eh, plinov iz kriljevcev s frekingom uporabljajo kemikalije, ki so nevarne in ki niso zelo znane. Kaj pa pravite vi o tem? Hvala. Olga Kramar. Hvala. Eh, hvala in spoštovanje vam za delo, ki ga opravljate. Z eh, obravnavanjem riča opravljate ogromno delo in to opravljate na izvrsten način. In kar eh, prav tako opažam, odkar ste izvršni direktor Eke, zelo resno sodelujete s parlamentom. Vedno eh, tudi odgovarjate parlamentu in zato se vam je treba zahvaliti. To ni tako samoumevno eh, in to vas razlikuje od direktorjev drugih agencij. Imam konkretno vprašanje v zvezi se znanom priloga 14, ki ste ga omenili v stališču, v prispevku. Redno in vedno bolj pogosto podjetja, eh, me podjetja sprašujejo, ker jih skrbi, da eh, bi jim lahko propovedali uporabo snovi, za katere nimajo alternative, lahko bi naštel celo vrsto bom podal samo en primer, ki je zelo aktualen, ki sem ga ravno kar prejel in sicer gre za vključitev promatov. Predvs kromatov, predvse, predvsem stroncijevega kromata v prilogo 14. Nočemo iti sedaj v podrobnosti, temveč samo opozoriti na to, da mogoče nastaja postranska škoda, ki niti ni okolju prijazna in tudi ne industriji prijazna, kajti te izdelke se namreč uporablja pri eh, vzdrževanju letal, eh, pri varstvu pred korozijo in mogoče bo potem vzdrževanje letal potekalo zunaj področja uporabe riča, kar spet ustvarja nevarnost in negotovost. No, nočem sedaj, ne pričakujem se takojšnjega odgovora, verjetno je to uh, uh, na to težko ad hoc odgovoriti. Kako prihaja do odločitev v zvezi s, to, s tem seznamom, katere snovi se vključijo na ta seznam, ali se vedno upoštevajo vsi vidiki, pozitivni in negativni, za okolje in druga področja. Mislim, da v Evropi eh, nimamo nič od tega, če bodo servisirali detale o prihodnje v Turčiji, ker je pač tam še uporaba dovolj, eh, dovoljena uporaba določenih snovi. Eh, vpliv na okolje s tem ne bo nič manjši. E, v EU pa bomo te snovi pač prepovedali. Mislim, da e, tudi ne koristi podjetjem čakati na odobritev, ki traja, ta postopek traja pogosto zelo dolgo in potem je odobritev tudi omejena. E, torej, bojim se, da se to seli izven EU. Eh, sicer še nimam nekega zaključenega, zaključenega mnenja o tem, samo skrb v zvezi z nastajanjem tega seznama. Gospa Morgo, najte na vrsti naslednja. Ačiū pirmininkė, mano klausimas e, bus toks konkretus ir, ir, ir galima sakyti. Moja. Hvala. Imam vprašanje, ki sicer ni povezano z vašo agencijo, ampak je pa to povezano z onesnaženostjo. Po drugi svetovni vojni je v Balskem morju ostalo veliko orožja, veliko preostankov industrije um, iz takratnega časa je še vedno v tem morju. Sedaj je končan prvi plinovod um, za severni tok, um, drugi se še načrtuje do Kaliningrada in Sedaj, ko bodo ugradili ta plinovod, se lahko dotaknejo tudi teh kemičnih orožij, ki so ostala iz preteklosti. Kaj se lahko zgodi, če se bodo ta orožja premaknila, potem bomo lahko priča o nesnaženosti. Ali imate v vaši agenciji že kakšne takšne izkušnje s tem v zvezi? Ali se je kaj takšnega že zgodilo kdaj v preteklosti? Kajti, kolikor vem, niste ravno zelo aktivni pri tem, da bi um, odstranili kemično orože, ampak eh, kemična onesnaženost. Pa mislim, da je v vaši pristojnosti posredno. Kako to komentirate? Se upravičuje, sedaj res moram oditi, ker moram iti na glasovanje nekam drugam, ampak eh, prosim, če odgovorite na to, kajti več ljudi bi lahko bi rado slišalo ta odgovor. Gospod Šljuter. Hvala. Že prej sva se srečala, že več um, stvari ste mi povedali, ampak gotovo veste um, za poročilo nevladnih organizacij, prav tako tudi glede konflikta interesov. Uh, um, kako tukaj predhodno, preventivno ukrepate in potem kako um, dati neko kemikalijo iz seznama kandidatov v seznam za omejitev, kako poteka ta postopek, um, kakšne so vaše ocene, koliko kemikalije na seznamu za leto 2015. Hvala, sedaj pa dajem besedo nekdani kolegici. Ne, gospod Szymanski, najprej na vrsti, prosim. Poprednjo vypoveď odnosno Morza Bałtyckiego, dlatego že... E, Hvala lepa. E, rad bi se navezal na Balsko morje. To je res e, hud problem. Stvar je v tem, da sploh ne vemo čisto točno, koliko je teh nevarnih odpadkov v Balskem morju. Ne vemo, um, kakšne so te številke, um, niti um, od Rusov. Prav tako ne vemo, um, kakšen učinek je napravila korozija in tako dalje. Balsko morje je zaprto morje brez velikega pretoka. Na dveh mestih se Balsko morje ločuje od severnega ni veliko pretaka in če se kaj zgodi, potem bo res to okoljska katastrofa. Na Polske, naprimer, se je zgodilo, da so se ribiči zelo opekli zaradi nekaterih snovi iz morja. Sedaj res se moramo lotiti te težave, kajti to je zelo hud problem in tukaj se zahteva sodelovanje, pa tudi pogum, kajti uh, ko se kaj odvrže v morje. Um, si marsikdo kar um, umije roke, um, priloži odgovornost na drugega, to se je dogajalo v komunističnem obdobju, ampak sedaj uh, pa moramo vsi skupaj ukrepati, sploh tudi, ker so balske države v EU. Zato se navežem na kolegico odprej, kako lahko tukaj kaj storimo. Zanima me, ali predvidevate kakšne ukrepe s tem v zvezi, kajti to je res um, lahko hud problem, prava um, bomba, ki lahko eksplodira. Hvala, verjetno bomo morali razširiti mandat EKI na odstranjevanje teh snovi. Sedaj pa dobi besedo nekdanja kolegica, ki je naša predstavnica, predstavnica Evropskega parlamenta, eh, gospod Lagros bila je poslanka v prejšnjem mandatu in vsi jo poznamo. Merci, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za vabilo. Z veseljem sem prišla, še toliko bolj zato, ker vidim veliko znanih obrazov. Ta odbor vedno zelo intenzivno dela za zaščito človeškega zdravja in varstvo okolja. Prav tako bi se rada zahvalila za to, da ste me vključili v um, ta upravni odbor Eke. S Kristino Ruden sva sodelovali in moram reči, da um, sva nadušeni nad delom agencije. Pet let dela, šesto um, ljudi v osebju, ogromno registriranih snovi, v tem kompleksnem sistemu. Torej, bi res rada pohvalila delo te agencije. Um, naj pa um, se še navežem na to, kar je povedal naš direktor. Res je, tukaj je pomemben predvsem proračunski problem. Seveda vemo, da imajo vse države omejena sredstva, enako velja tudi za javne službe, ampak uh, res, mi uh, imamo velike ambicije, če želimo naprimer pri biocidih, pri um, kontroli nano snovi uspeti, potem agencija mora pridobiti zadosti sredstev. Potem še eno vprašanje, ki je bilo večkrat omenjeno tudi um, konec avgusta med obisko vaše dragacije. To je tudi omenila vaša kolegica Satu. Namreč um, preverjanje skladnosti, kakovosti dosjejev. Kolikor vem, bi bilo to um, treba obravnavati tudi tekom zakonodaje, kajti sedaj um, se daje poplastilo agenciji, da preveri pet odstotkov dosjejev. Ampak kakovost dosjejev preverjajo um, nacionalni organi držav članic. Stvar je predvsej kompleksna, kajti dosjeje včasih niso um, celostni, ampak um, nadzor, kontrola um, ni samo tam na terenu, ampak je treba tudi um, preverjati pisne dokumente. Mi imamo ogromno dokumentov, uh, včasih se lahko kaj obdela samo preko IT-ja, torej preko tehnologije. Če želimo, da bomo preverili vse dosjeje, vseh 100 odstotkov, potem mislim, da bi morali imeti res zelo kompleksen um, informacijski sistem. Vaš parlament, um, pa tudi agencija, se trenutno ukvarjamo s tem več delovnih skupin dela na tem, tako da bi ugotovili, um, s kakšnimi težavami se soočajo podjetja, ko um, izpolnjujo te dosjeje. Moramo si skupaj ugotoviti, kaj je najbolje storiti in pa kakšne posledice bi ta sistem prinesel. To je zelo pomembno. Pa še nekaj naj omenim. Um, kot veste, mi smo neodvisna agencija. Um, čeprav moram reči, da um, glede na to, da sem tukaj preživela pet let, vendarle um, se počutim nekako povezano z vami. Za industrijo in pa za MSP se pojavljajo določene težave, zato ker smo spostavili zelo kompleksen sistem. Predstavljate si, predstavljate si, da ste naprimer nek MSP in potem imate tukaj poročilo o varnosti kemikalij ali pa imate naprimer te različne podatke glede varnosti. Uh, to so zelo, zelo kompleksni podatki. Ehm, ne vem, tudi po 300 strani ali pa še več. Torej, to je zelo kompleksno delo. Sedaj bi rada predvsem pozdravila že zaključeno delo, tudi informacijski sistem, ampak um, želim tudi predvsem pohvaliti delo te agencije in pa osebja, kot je bilo večkrat rečeno, to um, je mednarodna agencija za kemikalije. Vaše evropske institucije mislim, da morajo tudi delati na tem, prevzeti ta cilj kot svojega. Če želimo ohraniti našo industrijo, če želimo ohraniti zdrave ljudi in pa varstvo okolja, potem um, moramo biti tukaj vodilni akter v Evropi. Prav zato um, res um, prosim, da čim bolj pogumno podprete te cilje naše agencije. Hvala. Hvala, sedaj pa dajem besedo komisiji, gospod Virmut. Prosim. Hvala lepa, predsednik. Ne bom predolg, bi se pa odzval na pripombe glede virov. To je seveda naša pristojnost. Glede biocidov um, iz GD za okolje, nažalost, ni nikogar tukaj, tako da ne moremo komentirati biocidov. Potem uredba REACH kot je že omenil gospod direktor, res je z eko, smo se večkrat pogovarjali o tem, o tem, kako bi lahko um, spremenili pristojbine. Vemo, da seveda um, agencija želi čim bolj um, povečati svoje sredstva, um, ampak moramo vedno tudi obdržati ravnoteže um, med zahtevami industrije in pa sredstvi za eko. Prav tako moramo tudi spoštovati um, pravni dokument, ki sta ga parlament in pa svet sprejela. To pomeni, da ne moramo prevzeti vseh pobud Eke. Um, glede MSP-jev um, se strinjam um, z govorcem, ki je to menil. Sedaj um, mislim, da je to to, kajti mislim, da bi lahko um, gospod Danset odgovoril na vsa vaša vprašanja, ampak če želite še kakšno pomoč, bom pa z veseljem pomagal. Hvala lepa. Najlepša hvala in sedaj ima besedo gospod Dancet za odgovore. Thank you, Najlepša hvala. Začel bom z vprašanji, ki ste jih postavili. Najprej vprašanja gospi Hasi, naše povezovalne poslanke, ki je bila ki jo je skrbila popolnost pri eh, tih eh, preverjenih in predvsem tudi kar zadeva pisma, ki jih pošiljamo. Kar zadeva popolnost eh, dokumentov, smo se seveda pogovarjali z zainteresiranimi stranmi in tudi upravnjo, upravnim odborom. Torej, kako oceniti popolnost v skladu z zakonom. Torej, to popolnost eh, se nanaša na določene dele dosjeja kakovost je možna samo s tem um, navskrižnim preverjanjem. Compliance check. Seveda moramo upoštevati tudi to, da dobivamo seveda tisoče dosjejev, eh, včasih skoraj ob istem času, tako da eh, morajo seveda tudi tisti, ki pošiljajo dosjeje, približno vedeti, kako ocenjujemo to popolnost. Um, in mislim, da se počasi stvari tudi izboljšujejo. Seveda imamo tudi načrte za prihodnost, da se eh, ta preverjanja popolnosti izboljšajo. Kot sem rekel že prej, je moratori za naslednji rok za registracijo jutri. Eh, sedaj smo zamrznili to orodje glede popolnosti za naslednjih šest mesecev, kar zadeva dosjeje. V zvezi s skladnostjo je tako, da seveda se tudi učimo s prakso. E, najprej smo preverjali vse dosjeje in vse vidike tih dosjejev in potem smo e, seveda naše pripombe združili v pisma glede nadaljnega opazovanja in spremljanja. Trenutno eh, malo preusmirjamo to preuz, eh, pozornost, kajti najprej se je treba posvetiti podatkom, ali, podat, ali je kakovost podatkov res ustrezna, priden eh, daš potem tudi nadaljna nadvodila glede varnosti. Torej imamo nekako ciljno usmirjeno skladnost. Gre predvsem za kakovost informacij in tudi za navodila glede varnosti, ampak to delamo korak za korakom. In razen tega eh, je treba upoštevati, da so potencijalni dosjeji, ki povzročajo težave. Če pa so dosjeji, ki sploh niso skladni, ki imajo nasplošno slabo kakovost ali sploh niso, ne ustrezajo našim merilom, potem so seveda tudi naše odločitve odločne. S tem, da e, rečemo, da jim zagrozimo nadaljne ukrepe e, tem podjetjem. Vendar, hvala Bogu, jih ni veliko, nekaj desetin v primerjavi s tisočimi. Torej, e, zelo majhen del teh dosjejev je tak, da je slabe kakovosti. E, Eh, malo se tudi poskušamo izogniti tem pismom, ki jih pošiljamo, temveč želimo takoj sprejeti odločitve, kar zadeva omejitve restrikcije. Eh, torej imamo pet let sedaj riča oziroma šest let, vendar pet let eh, naslednje leto, odkar je operativni rič skupaj s parlamentom, bomo to proslavili. Doslej smo sprejeli štiri omejitve in jih posredovali komisiji, ki bo sprejela ustrezne sklepe v zvezi s tem. Vendar je treba upoštevati, da je proces, ki mu je treba slediti. Komisija je sprejela več omejitev v zadnjih letih ki pa so prihajale še iz preteklosti. Torej imamo tudi določene, določen zaostanek pri sprejemanju formalne odločitve strani komisije. Začne se s predlogom eh, države članice. Torej to res eh, zahteva kar dovolj časa. Eh, torej določene omejitve prihajajo iz prejšnjih zakonodaj, vendar se dokončno odločitev in sklep sprejme šele sedaj. Mislim, da ne gre za pomankanje volje, temveč v glavnem zato, da nas veže zakonodaja. Naš del tega sistema je poln natančnih rokov. Vem, mi približno lahko napovemo, kdaj bo pripravljeno naše mnenje, ampak potem je na vrsti komisija, ki pa nima rokov za sprejetje odločitev eh, s komitološkim postopkom. Naslednja točka je bila substitucija. Kako lahko pomagamo? Seveda lahko pomagamo s tem, da ozaviščamo za eh, seznam, kandidatni seznam za, seznam za potrje, potrditev vendar moramo tudi videti, da gre za zelo tehnično zadevo substitucijo. To se dogaja v glavnem v podjetjih samih in tu, to je ovito tudi v veliko tajnost, če se zamenja neka substanca z drugo, kajti to je del m, mm, ta, tajnih informacij podjedja, da so hitrejši kot eh, so tekmeci pri zamenjavi teh substanc, to je treba vedeti in razen tega, moramo videti, da je Steve Rich eh, bistveno spodbudil to substitucijo. Manj kot polovica klasificiranih CMR-ov je bilo registriranih, torej mnogo eh, jih je izkoristilo ta rok za registracijo. Se pravi, da substitucija poteka hitreje, kot bi si takrat pričakovali, kar zadeva informacije in kako jih lahko v, um, um, uporabimo pri upravljanju in obvladovanju tveganja. Moramo seveda zagotoviti, da imajo javni organi dostop do vseh podatkov, ki jih imamo, tudi do tajnih podatkov. Kajti oni so tisti, ki sprejimajo potem pobude v zvezi z obvladovanjem tveganja skupaj s komisijo, imajo torej popoln dostop do sistema in mi jim pomagamo uporabiti te podatke in uh, ugotoviti, kje je najbolj pomembno nadaljne ukrepanje proti tveganjem. Države članice so eh, leto začele z evalvacijo substanc, torej da vzamejo eno substanco iz dosjeja in ugotovijo, ali obstajajo kakršnekoli eh, vrzeli v zvezi z informacijami, ki jih je treba zapolniti. In razen tega lahko začnejo analizirati dosjeje, da ugotovijo, ali je potrebno nadaljno ukrepanje pri tveganju. Mislim, da to deluje zelo dobro. Ampak ti dosjeji za registracijo morajo biti dobre kakovosti, tako da lahko organi uh, eh, temelijo, uh, eh, opirajo svoje delo na dobre informacije. To tretje vprašanje je bilo seveda zelo specifično, o tem bo, lahko se pogovarjamo uh, bilateralno, kar zadeva financiranje. Sem že poudaril, da je pomembno, da pri biocidih Eh, potrebujemo ustrezna sredstva in generalnemu direktorju za okolje sem že poslal pismo in eh, tudi izrazil skrb in pomisleke v zvezi s tem. Upam, da bo v naslednjih tednih možno najti rešitev, eh, vendar potrebujem tudi vas, tako da bo, bodo zagotovljena sredstva 2014 za biocide. Če nam zmanjšajo sredstva, je to hudo, gre pa za pomembno novo zakonodajo, eh, ki, za katero smo sedaj pristojni. Govorili ste, Jolajnen, o mednarodnem vidiku in kako druge države se odzivajo na to, predvsem ZDA in Kitajska. Vemo, da eh, ti državi izvajata pripravljalna dele za potencijalno zakonodajo, vendar še ne vemo, kako eh, se bo to naprej razvijalo, kajti morajo seveda zagotoviti tudi parlamentarno podporo za novo zakonodajo in kot veste, so načrti v ZDA za novo zakonodajo v zvezi s kemikalijami propadli pred dvima letoma in sedaj bomo videli, ali bo prišlo do novega zagona za pregled njihove zakonodaje. Seveda bi bili zelo zainteresirani, da imajo sodobno zakonodajo, ki omogoča izmenjavo tajnih podatkov. Eh, tako bi lahko začeli tudi eh, z izmenjavo informacij eh, o drugih eh, znanjih v zvezi z ričom na, v ZDA trenutno to še ni možno. In seveda smo zelo radovedni, kako bodo napredovali v ZDA. Tudi Kitajska pod novim vodstvom bo pod pritiskom, da pripravi novo zakonodajo, ki, je, tudi, eh, ki predvideva tudi več zaščite za delavce tudi Indija je začela posvetovanja za novo zakonodajo. Tudi to je pomemben akter v prihodnem gospodarskem razvoju na svetu, torej zavidejo se že potencijalnih prednosti nove zakonodaje. E, imamo, torej za nas je pomembno, da lahko sodelujemo ne samo z eh, inšpekcijskimi organi, temveč predvsem tudi z carinskimi organi in tako naprej. Torej, eh, carinski organi morajo eh, seveda biti vključeni tudi v izvrševanje vsega, kar zadeva substitucijo, upam, da sem to že povedal, kar zadeva fracking. To je res problematična točka. Eh, generalni direktorat za okolje je prosil, da si to ogledamo in dobili so od nas tudi informacije. Eh, in seveda moramo razumeti, da gre za zelo detaljirano uporabo določene substance in ni, eh, ni torej eh, industriji, industrija določene ključne informacije se včasih tudi lahko izgubijo, ker tu bi morali imeti zelo podrobne informacije o uporabi določenih snovi, tako da bi lahko pripravili tudi ustrezna navodila za varnost, ampak to nas bo čakalo eh, v naslednjem delovnem programu, kar zadeva prilogo 14. Se podjetja pritožujejo, pri, tiste, ki proizvajajo kromate in ki jih eh, tudi potrebujejo za obdelavo površin in pri eh, proizvodni letal. Mislim, da je to deloma tudi prekomirna reakcija ali napačno razumivanje tega, kar se dogaja na področju od avtorizacije, od, odobravanja. To pomeni, da se naj spodbuja uporaba neke substance. Podjetja naj ne menijo, da je to nek, nek, nek popoln, da gre za popolno prepoved, temveč gre predvsem za stimulacijo substitucije tam, kjer je še ni. In industrija naj bi se uskladila pri ustreznih raziskavah, da pridobi potem tudi primirne odobritve. uh, in po določenem času si skupaj z nami ogledajo, kako uspešni so pri tem. Torej, gre deloma za prekomirno re reakcijo. Mislim, da se ni treba tako bati teh um, avtorizacij, teh odobritev. Uh, Eh, torej roki eh, za to so v naslednjih letih in vedeli boste, da bo manj teh uporab, kajti industrija vedno išče časovni okvir, ki jim omogoča substitucijo pred eh, zapadlostjo roka. Eh, za vložitev eh, vloge, za odobritev. Torej, verjetno bo se veliko teh substitucij že pred časom. Potem dve vprašanji sta se nanašali na orožje v Baltskem morju in drugo onesnaženje v Baltskem morju. Torej, mi nismo nujno za to pristojni, to ste povedali tudi že vi, gospod predsednik. Mi moramo poskrbiti za pravilno klasifikacijo snovi, če imajo škodljive učinke za vodne sisteme. E, vendar so pa tudi drugi organi, ki so pristojni potem za druge stvari. Torej naš, naša naloga tu je omejena. Gospod Šliter je prav tako govoril o pomenu e, interesnih konfliktov, zelo se zavedamo Eh, da je treba zagotoviti, da ni nekih interesnih konfliktov, vse izjave eh, morajo biti korektne in vsi strokovnjaki, ki sodelujo na naših panelih, morajo korektno podati svoja, svoje izjave eh, o tem, kaj so delali prej. Potem kemikalije na kandidatnih seznamih. Tudi tu je za nas zelo pomembno, da bi bili hitreje, hitrejši, da se premaknejo z kandidatne liste na listo potrjenih snovi. Ampak mi za to nismo odgovorni, kajti mi eh, priporočila pripravljamo pravočasno, potem pa je v glavnem odvisno od komisije. In potem prihaja seveda tudi do lobiranja različnih industrij. Eh, Eh, in to, zato potem prihaja do zablačevanja, koliko kemikalij bo na tem seznamu 2014 in v naslednjih letih. Mislim, da je težko tu omeniti kvantitativne cilje. Naši cilji so pravilni in so tudi razmeroma široko zastavljeni. In mislim, da bi to izboljšalo življenje državljanov. Mi želimo skupaj s komisijo in državami članicami in tudi z vami, Eh, so delovati pri ocenjevanju dosjejev, ki vsebujejo snovi, ki so potencijalno nevarne. In potem je seveda odvisno od držav članic, ali je eh, seznam na kandidatnem seznamu pravi korak, ali najprej pride do neposredne omejitve ali do drugega koraka. Eh, ki je najbolj primern za obravnavo določeno snov. Gospa Laparus eh, podpira naše delo, zato se ji zahvaljujemo, je članica upravnega odbora eh, in mislim, da imamo res veliko dela in poskušamo biti čim bolj uspešni. na vsak način bomo ostali pri ambicioznih ciljih kljub finančnim stiskam. Seveda je pomembno, da če je eh, teh tako imenovanih compliance check samo pet odstotkov, potem bi to lahko bilo boliče, če bi na koncu ugotovili, da imamo večje težave pri kakovosti dosjejev in pri popolnosti dosjejev. Ampak skupaj s komisijo Eh, poskušamo zagotoviti, da eh, naši strokovnjaki delajo na visoki ravni in da zagotavljajo to, kar je predvidel zakonodajalec. Seveda pa je pomembno tudi ustrezno primirno financiranje iz javnih in zasebnih sredstev, tako kot sem povedal že na začetku. Zauzeli ste se tudi za to, da bi morali storiti več, Ehm, in jim pomagati ehm, podjetjem pri pripravi teh eh, poročil o kakovosti podatkov. To je tudi naš načrt. Ampak tudi industrija mora sama hitro razviti orodja za te podatkovne sezname. Mi smo opravili svoje delo, ampak Um, podatki. Torej, varnostni podatki naj bi bili seveda bolj poenoteni in povezani z našim sistemom. To smo tudi sporočili komis, eh, industriji, eh, da ustrezno pripravijo te varnostne sezname, tako da eh, upamo, da bodo eh, opravili svoj del eh, naloge in tako bo možno tudi v predvidenih rokih eh, obravnavati ta vprašanja. Jaz upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja, gospod predsednik. Hvala, gospod Danced, za to razpravo, za ta razgovor. Hvala tudi za odgovor na številna vprašanja. Veliko je bilo izraženih tudi želja največjo željo ravno izpolnjujete. E, torej, kdor naroči glasbo, jo mora plačati, pravimo. In zato moramo sedaj v pogajanjih s svetom zagotoviti, da bomo v večletnem finančnem okviru zagotovili sredstva, da bodo izpolnjene želje, izpolnjene želje ki smo jih izražili z ričom. ričem. To bo seveda velik boj, ampak okoljska zakonodaja, je povezana tudi z denarjem. In zato moramo dobaviti ta denar, pa tudi svet, kajti skupaj smo sprejeli ti zakone in zato moramo poskrbeti za eh, solidno in zdravo financiranje agencije, tako da boste naloge, o katerih ste danes poročali, lahko izvajali. Eh, kakovostno. Hvala. Moram reči, da smo ponosni na naše agencije. S tem ustvarja, do, se ustvarja dodana vrednost za vseh 500 prebivalcev EU e, in mnogi so tudi povedali, da e, se bo treba lotiti tudi še drugih stvari. Se pravi, da smo zgleda na prvi pravi poti, ki je sicer trnava, vendar prepričan sem, da eh, bomo skupaj uh, uspešni pri delu. Um, hvala, da ste bili tu in pozdravljam tudi gospod Ruden, ki je predstavnica parlamenta. Nekaj je bilo, oziroma um, eh, nekaj je bilo nesporazumov. Hvala, da ste tu. S tem smo končali to razpravo. Vse najboljše, gospod Dancet. zu, willkommen zum nächsten Tag. Tako, s tem smo pri naslednji točki dnevnega reda in sicer je to točka dnevnega reda številka 20, dejavnosti stoa, ki so povezane z delovanjem našega odbora, trajnostno upravljanje naravnih virov. Kot prvega, prvemu predam besedo kolegu Tjama, ki bo podal kratek uvod v temo, na to pa bomo začeli eh, z našimi gosti. Najprej pa kolega Tjaba. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, kot pobudnik in nadzorni pri eh, stoa projektu pri upravljanju z vodami sem zelo hvaležen vašemu odboru, da lahko razpravljamo o mesrednih rezultatih študije o upravljanju z vodami. Ko sem v panelu 100, predlagal naj začnemo razpravo o učinkovitosti upravljanja z vodami, sem imel občutek in imam občutek, še zmeraj, da gre za področje, ki ni ravno najbolje raziskano glede na učinkovito rabo virov. Kajti pozornost tistih, eh, ki odločajo in pozornost prebivalstva ni eh, toliko usmerjena v eh, eh slabo učinkovito rabo sveže vode, kot pa pri v uporabo drugih naravnih virov. V tej študiji skušamo najti dobre rešitve za Evropo. Kajti v Evropi trenutno nimamo krize z svežo pitno vodo, vsekakor pa v sredozemskih državah in v osrednji Evropi obstajajo, tako tudi v osrednji regiji eh, Mačarske, obstajajo precejšnje težave za oskrbo za pitno vodo. Deset odstotkov evropskega prebivalstva eh, trpi zaradi pomankanja vode. V tej študiji se nahaja tudi konkreten predlog avtorjem, da ne le zapišajo trenutno stanje, opišajo trenutno stanje, temveč da v študiji pokažejo možne rešitve, torej kaj lahko naredijo eh, poslanci Evropskega parlamenta na tem področju. Najprej morali bi slediti dobrim praksam znotraj Evrope. Tukaj bi navedel dva primera. En primer je Baden-Württemberg v Nemčiji. Če kmet v Baden-Württembergu zagotovi, da voda ne vsebuje več kot 15 ml na liter nitratov, potem ta kmetovalec, ta kmet prejme 200 evrov na hektar. Dežela Baden-Württemberg torej svojim kmetom plača za to splošno javno dobrino. Še en primer iz privatnega sektorja in sicer iz Francije. Dobro znano podjetje Vitel, ki proizvaja ustekleničeno vodo, ima podoben sistem. Vitel ima dolgoročne pogodbe z kmeti, s katerimi zagotavlja 200 evrov na hektar podpore tem kmetovalcev in pavšalno vsoto na začetku in sicer 150 tisoč evrov, s katerimi krije stroške kmetov eh, za izboljšanje um, tehnik eh, upravljanja z vodami. To so dobre prakse, ki bi morali slediti. Drugo vprašanje oziroma druga tema pa je tehnološka modernizacija. Ne le kmetijstvo. V urbanih vodnih sistemih imamo veliko težavo z odpadnimi vodami. V Londonu, naprimer, predstavnik izraelskega podjetja, s katerim sem se pogovarjal, razlaga, da pred modernizacijo londonskega sistema za oskrbo z vodo 30 odstotkov te vode ni bilo koriščene zaradi tehničnih pomankljivosti. Tretja točka je težava z uporabo reciklirane vode v Evropi. Ta raven je zelo nizka v primerjavi z Izraelom, naprimer. Tam 30 odstotkov reciklirane vode ponovno uporabijo. V Evropi je ta odstotek 25 odstotkov. To je povprečje v določenih državah članicah, je bistveno nižji odstotek. Ponovna uporaba reciklirane vode na tem področju moramo še marsikaj postoriti. Naslednji element se nanaša na pobude, na vzpodbude na področju um, namakanja v številnih državah članicah ni volumetričnega oblikovanja cen. Zakaj? Ker številni kmeti nimajo interesa, da bi hranili oziroma ohranjali uh, svežo pitno vodo. Na tem področju prav tako moramo narediti korake naprej. Kaj je najpomembnejši zaključek te umestne študije? Torej, v bistvu znotraj Evropske unije ni okvirne zakonodaje, ki se ukvarja z tem, katero vodo, kakšno vodo lahko uporabljamo za namakanje in eh, do kolišne mere je lahko to predelana, reciklirana voda. Gre za veliko um, oviro na evropski ravni. In na tem področju se mi zdi, da bi morali na evropski ravni uh, začeti ukrepati, kajti reciklirati vodo na eni strani in ponovna uporaba vode na drugi strani, potem pa potrebujemo še skupne standarde na tem področju. To je izjemnega pomena. Zelo sem vesel, da v okviru uh, skupne kmetijske politike in v reformi SKP-a to igra zelo veliko vlogo. V drugem stebru bodo priskrbljena sredstva za modernizacijo sistemov namakanja v Evropi. To je zelo pomembno. Podal sem eh, predlog spremembe, kajti v besedilu je obstajala diskriminacija starejših držav članic in predlagal sem, da bi vse države članice, tako stare kot nove, prejele enake priložnosti za koriščenje teh sredstev pri modernizaciji njihovih sistemov namakanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa k besedi vabim eh, Sandro Berman iz Biointelligence Service. Hvala lepa, predsedujoči. Danes eh, vam bom podala rezultate, torej umestne rezultate študije eh, panela 100 o eh, trajnostnem upravljanju naravnih virov s posebnim osredotočenjem na vodo in kmetijstvo. Institut za evropsko okoljsko politiko je študijo izvajal, tako kot Biointelligence Service, ki ga predstavljam jaz, in pa Ecologic Institute. Naš projekt ima dva, eh, se, torej dva področja osredotočene in sicer voda kot naravni vir. Kot je povedal eh, moj predgovornik, je voda pomemben naravni vir za človeštvo. Eh, drugo področje osredotočene pa je torej, upravljanje vode v eh, skladu, torej v navezavi z evropskim kmetijstvom, kaj ti na obeh področjih eh, opažamo tako pozitivne kot negativne trende. Pri upravljanju z vodami je pomembna vloga tehnologij, raziskav in najboljših praks pri učinkoviti eh, rabi vode. Ogledali smo si so koristi in kompromise na področju prsti zraka in biotske raznovrstnosti in ogledali smo si, ali potrebujemo dodatni, dodatno podporo v prihodnosti in sicer s pomočjo SKP-ja in drugih finančnih instrumentov v EU. Pri kmetijstvu smo si ogledali, kakšne možnosti imamo za upravljanje tal in v kontekstu podnebne zaščite, kakšni ukrepi pravzaprav sploh so na voljo. Ogledali si bomo tudi politične ukrepe za vodo v okviru SKP. Predvsem se bomo osredotočali na kmetijsko okoljsko področje. Gled, kar zadeva uporabo vode v Evropi. Imate tukaj graf, na katerem je prikazano, da večino vode porabimo za proizvodnjo energije. To je večina vode, ki se jo odvaja. Kajti odvajanje vode in poraba vode sta dve različni zadevi in uh, voda, ki se uporablja za hlajenje, se pogosto vrača v vodotoke. 22 odstotkov porabi kmetijstvo, v povprečju se razume, vendar pa moramo tukaj povedati, da med državami članicami obstajajo velike razlike. Naprimer, več kot 80 odstotkov vode v Španiji porabijo za namakanje. Medtem ko pomankanje vode opažamo predvsem na jugu Evropske unije, v sredozemskih državah, pa to ni težava samo za te države članice, temveč gre za težavo v številnih porečjih, tudi v osrednji Evropi, pa tudi v, naprimer, eh, jugovzhodnem združenem kraljestvu in je pomembno vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati tudi v okviru drugih državah članicah in sicer zaradi um, energetske, vode kot energetskega vira. Kadar namreč vodo uh, prečrpavamo, pa seveda tudi porabljamo energijo za črpalke in tako naprej. In nadaljni razvoj kaže na to, da bodo te težave vse večje. Imamo štiri izzive, v eh, evropskem kmetijstvu in sicer razpoložljivost vode. V kmetijstvu vodo uporabljamo za namakanje, pa tudi za vzrejo živali in za predelavo na kmetijah. Drugi izjiv je kakovost vode. Eh, široko razširjeno eh, osnaževanje je velik problem, pa tudi težave z vodotoki in porečji, kjer je pomankanje zaradi namakanja. Ehm, Še en izziv pa je funkcionalnost tal. In tukaj to ni velikega pomena samo uh, za vodo kot takšno, kajti to vpliva tako na vodotoke, kot na infiltracijo vode in nanaša se na um, pretakanje usedlin v vodotoke. Glede samega upravljanja voda eh, je tu nekaj. Uh, nadaljnih eh, rezultatov. Ugotovili smo, da si številne pobude, eh, raziskovalne pobude na tem področju svoje delo osredotočajo na tehnike um, namakanja. Torej, kako čim bolje tehnološko namakati in čim bolj osredotočeno uh, namakati. Veliko je, je raziskav tudi eh, glede različnih vrst porabe voda na različnih ravneh, vse od posameznih porečij pa do celotne ravni Evropske unije. Veliko je tudi raziskav glede um, instrumentov gospodarske politike in pa veliko je raziskav na področju upravljanja voda v mestih glede same količine voda prihaja do raziskovalnih vrzeli in pa kako je z količinami voda, ki jih potrebujemo v porečjih za to, da s tem ohranimo biotsko raznovrstnost in eh, zdravo stanje okolja, pa seveda tudi učinkovita raba vode. Prednostne naloge v raziskavah trenutno so učinkovito, torej funkcionalnost tal, kakovost vode in čim boljša uporaba vode. Če si ogledamo trenutno razpoložljive tehnologije, smo prišli do zaključka, da za učinkovito rabe vode v Evropski uniji imamo veliko možnosti. Vse te možnosti nudijo koristi in so bolj ali manj prilagojene na posamezne regije Evropske unije in eh, kmetijske sisteme. Skušali smo te možnosti kategorizirati in eh, prišli smo do sedmih kategorij. Naprimer, ena teh možnosti je merjenje, drugo so standardi, morda ste že šli, slišali za vodni odtis in pa Evropsko vodno partnerstvo. Eh, tu so tudi tehnologije dovajanja vode z um, boljšim oblikovanjem teh sistemov prenosa, lahko zmanjšamo izgubo vode pri prenosu, uh, kadar namakamo. Druga kategorija uh, je seveda tudi upravljanje z tlemi, uh, izbor primernih posevkov, primernih polščin in tako naprej. Tehnologije, s katerimi smo se natančneje ukvarjali, so odpadne vode, učinkovitost dovajanja vod in učinkovitost eh, pri zmanjševanju odpadnih voda. Dobre prakse, ki smo jih našli, no, torej te smo iskali v kmetijskih področjih, pa tudi v urbanih območjih. Ogledali smo si predvsem ponovno uporabo odpadnih voda, eh, ki je zelo dobro področje za navezovanje teh dveh področji. Uh, in tehnologije, ki smo si jih ogledali, eh, se lahko upoštevajo pri političnih odločitvah, tudi oblikovanje cen. To je zelo pomembno za strateški pristop, s katerim lahko zagotovimo, da se upošteva vse, ko oblikujemo neko novo politiko. Hvala lepa, gospa Berman, za vašo predstavitev, za vaše razlage. Sedaj prosim gospod Polovkova, ki je predstavnica Instituta za evropske okoljske politike, da poda svoj del prezentacije. Hvala lepa. Jaz bom eh, nadaljevala s predstavitvijo kolegice. Ko smo si pogledali prekrivanja pri upravljanju z vodami in kmetijstvom, to sta bili dve glavni poti raziskav v našem eh, poročilu, smo ugotovili, da so možnosti upravljanja s prstjo tukaj ključnega pomena. Če dobro izvajamo upravljanje tal, lahko to doprinese pomembne koristi, kajti ohranja funkcionalnost tal, in donosnost tal za uh, ekosistem, naprimer z uh, ohranjanjem vode, s tem izboljšamo odpornost uh, kmetijskih ekosistemov na podnebne spremembe. Hkrati tla oziroma prst deluje kot uh, ponori oglika to sedaj že dobro poznamo. Vendar pa ne poudarjamo dovolj pogosto, da se je v preteklih desetletjih pogosto v Evropi eh, zgodilo, da so ta tla postala vir emisij zaradi eh, odvajanja vode, torej eh, erozije v tal in podnebnih sprememb, pa tudi zaradi gnojenja. Torej obstaja precejšen potencial, za primerno upravljanje s prstjo. Na tak način bomo na eni strani zmanjšali emisije, na drugi strani pa ohranili eh, te ponore oglika. Kako bomo to dosegli? Možnosti upravljanja s prstjo je veliko. In zavedati se moramo, da če želite imeti dobro upravljanje s prstjo, se moramo osredotočati na določene okoljske koristi lahko bi se osredotočali na razpoložljivost vode z upravljanje s klemi s prstjo. To lahko zagotovaljamo z, eh, določenim, z določenimi izbirami posevkov, z polščinami, ki so odporne na sušo, z mulčenjem, z zmanjšanjem potreb eh, tal po vodi z kot že rečeno, izborom polščin. Opazili smo tudi o možnosti različnih sinergij. Če se osredotočamo na upravljanje z tlemi, bo to pozitivno vplivalo tudi na blaženje posledic okoljskih sprememb. Moramo pa si ogledati celoten obseg teh možnosti in 15 tipov smo našli tudi mi. To je vse zapisano v vmesnem poročilu. Imamo preproste ukrepe, kot so naprimer um, varovalni pos, um, pasovi ali pa dosevki določene vrste kolobarjen ali pa ohranjanje in ponovno vzpostavljanje mokrišč. Eh, pretvorbe v določenih področjih, v eh, travinje in tako naprej. Vse te možnosti seveda tudi nudijo sinergije in te bomo nadaljno raziskali v naslednji fazi eh, našega, naših raziskav. S tem smo pri drugi rdeči niti naše raziskave in sicer Eh, kmetijstvo in skupna kmetijska politika. Predvsej dela smo opravili pri iskanju in oceni različnih trendov, ki se navezujejo na vodo in na katere vpliva kmetijstvo in ki povratno zopet vplivajo nazaj na kmetijstvo. Govora je o razpoložljivosti voda, to je omenil, eh, nekaj jih je omenil že gospod Tabaj, torej eh, onesnaževanje z gnojili, z pesticidi, vprašanja eh, vodotokov in poreči in pa vprašanja sinergiji z upravljanjem s prstjo. Eh, zelo natančne opise boste našli v umestnem poročilu. Sedaj bi vam želela pokazati rezultate analiz, ki se nanašajo na SKP. Imamo celo vrsto ukrepov, ki bi jih lahko koristili v korist voda. Med njimi sta navskrižna skladnost in kmetijsko-okoljski ukrepi, ta, ta kritičnega pomena za eh, koristi v prid evropskim vodam. Seveda pa so tu še drugi, o katerih bom govorila. Pomembno je povedati, da nimamo podatkov o skladih oziroma sredstvih v okviru drugega stebra, ki se nanašajo na vodo. Zaradi same strukture tega stebra je težko uh, izračunati, kakšne vsote so namenjene posameznim okoljskim vprašanjem. Pomembno pa je povdariti tudi, da se porajajo vprašanja glede učinkovitosti vseh teh ukrepov v okviru prvega in drugega stebra. Sama bi se osredotočila na kmetijsko-okoljski ukrep. Ta je kritičnega pomena, kajti omogoča, eh, da upravljanje z prstjo prikrojimo in usmerimo v lokalne potrebe. Eh, lahko, to lahko usmerjamo tudi eh, samo na vodo, na druga okoljska vprašanja. Vendar pa potrebe po vodi nihajo tako v posameznih državah članicah kot regijah in zelo pomembno je, da oblikujemo ukrepe, ki se lotevajo posameznih specifičnih potreb. V času od 2007 do 2013 smo si ogledali ta dva ukrepa. In Dejavnosti pod kmetijsko-okoljskim ukrepom so se različno eh, latevali vprašanj, kot so kakovost vode, upravljanje vodotokov in poreči, razpoložljivost vode in pa medresorske dejavnosti. Ključno vprašanje je ne le, kako so države članice te ukrepe koristile, temveč kako učinkoviti so ti ukrepi na področju voda. Zbrali smo številne primere, konkretnih schem v državah članicah in te scheme smo kategorizirali. Številni dokazi kažejo na koristi uh, kmetijsko-okoljskih plačil za zmanjševanje uporabe pesticidov na orni zemlji in gnojil na orni zemlji. Imamo pa težave z splošnimi plačili za zmanjševanje količine gnojil, kajti imamo težave pri neposrednem merjenju vplivov teh plačil na kakovost vode. To, omenili, to je omenjeno tudi v poročilu eh, računskega sodišča iz preteklega leta. Druga težava je, da je korist za vode omejena zaradi kompleksnosti ciljev, zaradi omejenosti podatkov o osnovnih torej izhodiščih. Težava pa je tudi, da trendi pri izboljšanju stanja voda pravzaprav uh, postanejo vidni po zelo dolgem času. Torej, redke so študije, ki bi lahko merile in ocenile izboljšavo stanja voda. Nekaj vprašanj se poraja tudi glede učinkovitosti tega ukrepa eh, in sicer zaradi šibkega osredotočanja oziroma določanja ciljev. Kadar nudimo splošna plačila za zmanjševanje števila glav eh, živali, pa ta, ti ukrepi oziroma ta plačila niso vezana na posamezna področja, kjer se te težave pojavljajo. Tudi do tega zaključka je prišlo računsko sodišče. V našem poročilu navajamo še več eh, takšnih primerov. Poleg eh, kmetijsko-okoljskega ukrepa oziroma ukrepov, ki bi lahko krili eh, plačila za upravljanje tal, pa imamo kapitalske investicije v drugem stebru, ki se osredotočajo na koristi za vode. V leti 2007 do 2013 so sem eh, sodile naprimer neproduktivne eh, investicije in investicije v infrastrukturo. Vse to je zajeto tudi v predlogu za eh, SKP v prihodnosti um, koristi, ki jih te kapitalski vložki zasledujejo, kot je naprimer razpoložljivost vode, eh, pa niso dorečene. In sicer eh, modernizacija namakanja ali pa zbiranje eh, deževnice na kmetijah potem so določeni ukrepi usmerjeni v um, vodotoke oziroma v porečja, nanašajoč se na odvajanje voda. Vendar pa si moramo pri teh vrstah investicij z okoljskega stališča zastaviti nekaj vprašanj. Kaj ti skoraj da ni dokazal za to, da investicije v namakanje pravzaprav eh, poskrbijo za neto prihranke pri porabi vode. Tega preprosto ne vemo. Pri uh, odvajanju voda vsakdo, mislim, da pozna posledice odvodnjavanja na evropske, eh, na okolja v Evropi in veste, da se z odvodnjavanjem povezujejo številna tveganja. Nimamo pa dokazov, da to vrstne investicije tukaj spremenijo. Preprosto trpimo zaradi pomankanja dokazov. Naš naslednji korak bo natančnejše ocenjevanje političnih opcij in moramo se lotiti tudi uh, uh, Water Blueprint dokumenta, ki ga je komisija pred kratkim objavila. Nadaljevali bomo z poročili, ki bodo objavljena marca in maja naslednjega leta. Hvala lepa. Sedaj pa še kolega Katarela in Vitorijo Prodi, ki dobita besedo. Drugi besede ne želite. La ringrazio. Hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste dali na dnevni red ta dva projekta stoja. Kaj ti to mi nudi možnost, da postavim metodološko vprašanje. Danes smo eh, zvedeli, kako odlično delo opravlja stoa. Odlomek iz tega smo videli. In zdaj se sprašujem, kako bi eh, to delo naredili še bolj koristno. Včasih se mi zdi, da je delo stoje eh, nekako namen samemu sebi da ni, razen tako kot danes, nekako eh, povezave med raziskavami stoje in dejavnostmi odborov, predvsem tega odbora. Zato moramo najti nek način, kajti vsak dan se soočamo z zelo tehničnimi, zelo znanstvenimi, zelo posebnimi problemi in včasih moramo priznati, da enostavno Eh, določene zadeve ne poznamo dovolj podrobno, podrobno. Pogosto smo žrtve lobistov, ki nas vlačijo na vseh stranih. Stoa kot delovna skupina tega parlamenta, eh, ki združuje neodvisne strokovnjake, bi nam lahko nudila bolj eh, Eh, nepristransko delo, um, za razliko od drugih, ki jih vsak dan srečujemo. Mislim, da moramo sodelovati bolj kot odbor. V stoji ne predstavljam, um, ne zastopam niti sebe, niti politične skupine, iz katere prihajam, temveč zastopam ta odbor. In mislim, da mora urad predsednika eh, odbore, pred, predvsem ta odbor, opozoriti na najbolj pomembne teme, pri katerih lahko ta odbor se obrne na sto, da izvede določene delavnice, določene študije, da skupaj izvedemo celo vrsto pobud. S sto smo organizirali nekatere pobude tudi na visoki ravni, naprimer delavnice z zelo uglednimi osebami. Mi je zelo žal, da je navzočnost poslank in poslancev, ki so vsi bili povabljeni na te prireditve, torej da je navzočnost bila zelo skupa. V bistvu se opravlja pomembno delo, ki pa se ga ne koristi. In mislim, da je to treba spremeniti. Hvala. Vielen Dank, Herr Tartarella. Hvala lepa, gospod Tartarella Vittorio Prodi, še dobi besedo. Grazie, hvala, gospod predsednik, hvala za to, da ste mi dali to priložnost. Pravzaprav se eh, lahko nabežem na to, kar je povedal kolega Tartarella. Predvsem zato, ker sem predstavnik odbora NV v stoji. In zato sem nekako tudi odgovoren za določene projekte, ki so bili izvedeni, da bi zapolnili brzeli, eh, ki smo jih eh, nekako ugotovili tudi v različnih razpravah. Trenutno gre predvsem za tehnologije in možnosti za eh, prehran, prehrano 10 milijard oseb. E, zaključili smo študijo o tako imenovani nanovarnosti, o problemi toksičnosti, ki so povezani predvsem z majhnimi delci, e, ki so prvotno v zraku e, in s katerimi se ukvarja potem nanometrija. E, gre pa tudi za druge probleme. E, e, nove tehnologije se soočajo tudi z etičnimi vprašanji, naprimer e, možnosti e, e, poseganja v človeški genom. Uh, to se nekako označuje making perfect life, human enhancement. Uh, in to so vidiki, ki so zelo pomembni. In mislim, da je stoa pomemben inštrument, ki ga ima na voljo parlament. Vsi ste gotovo izvedeli, da je predsednik Barozo, eh, da ima znanstvenega svetovalca, z njo smo se tudi že srečali, to je profesorica, ki mu svetuje. In stoa je seveda naravni sogovornik znanstvene eh, svetovalke predsednika komisije. Torej, jaz sem na razpolago za vse nadaljne razprave, ki bi bile koristne za izmenjavo idej. Želim pa, pa videti tudi nekaj o teh zadnjih um, informacijah v zvezi z vodami. Mislim, da je treba prednostno upoštevati problem uh, prilagajanja podnebnim spremembam. Voda postaja vedno bolj ključen dejavnik. Tu uh, gre za ohranjanje tal, ki tako da bo voda lahko ostala tam, kjer pada. E, padavine so namreč vedno bolj intenzivne. Treba je nekako e, padavine, ki padejo, ohraniti čim dlje tam, kjer padejo. E, tako da proniknejo v vodonosne plasti. To moramo upoštevati tudi kot pomemben člen pri Eh, upravljanju voda. In želim eh, potem, torej voda, voda je treba videti kot sistem. Ne smemo se ukvarjati samo z vodo. Torej voda eh, ima tudi zelo pozitivne učinke, naprimer fosfor imamo, čez 50 let bo prišlo verjetno do pomankanja fosforja. Fosfor uporabljamo v kmetijstvu tudi preveč, ampak potem nekako izgine, se izplakne in zato moramo zagotoviti upravljanje voda, ki bo predvsem v mestnih eh, aglomeracijah um, omogočila rekuperacijo organskega dela, tako da se to uporabi na eni strani za energetske namene, na drugi strani pa uh, vsebuje voda tudi velike, veliko elementov, ki jih lahko uporabimo za kmetijstvo in jih je treba ohraniti. Torej, To velja predvsem za mestna območja. Obdelava vode ki uh, jo delimo na več um, um, tokov. Torej, imamo meteorus, met, meteorske vode, ki jih lahko uporabimo, če jih očistimo uh, razmeroma na enostavn način, torej jih lahko uh, uporabimo za pozitivno um, uh, injekcijo vode v vodonosne plasti, vodonosnike. Kaj ti v um, mestnih območjih je zaradi zbitosti tal tega ni, ni možno, da bi voda proniknila v tla in to uh, e, bodi potem tudi do zelo pogubnih posledic. Mislim, da moramo ta študij upoštevati tudi kot cel sistem. Voda in to, kar lahko zagotovi voda, je več. In želim eh, opozoriti tudi na to, kar um, preizkušajo v Hamburgu, tako imenovane črne vode, ki vsebujejo uh, velik del organskega materijala in ki jih lahko na eni strani očistimo in potem uporabim organsko snov, odpadno organsko snov kot za proizvodnjo energije, oziroma jo tudi vrnemo organsko, eh, da spet eh, vrnemo ta organski material na polja. Ta študija naj bi bolj upoštevala tudi ta krožni sistem. Po eni strani prilagajanje podnebnim spremembam, po drugi strani pa tudi strani ohranjanju eh, tal, po drugi strani pa eh, rekuperacija materijala s, eh, s, s tem, da eh, nekako s tem odpravljamo tudi primankljaje, ki do katerih prihaja. Kaj ti ne moremo si eh, privoščiti, da, eh, vse, da se vse to izgubi. Hvala lepa, Vitorijo Prodi. Najprej bi se zahvalil pri uh, znanstvenikih, ki so k nam prišli od zunaj, gospod Tartarela in gospod Prodi, sta ravno kar eh, navrgla, kako lahko delo stoje bolje vključimo v delo okoljskega odbora. Vsi sicer vemo, da je to pomembno, ampak kako lahko vaše delo koristimo pri vsakodnevnem delu. In prosil bi, da bi uh, veliki dve stranki, podata predloge, o katerih lahko razpravljamo na seji koordinatorjev in tako ugotovimo, kako lahko izboljšamo vključitev, kako jo lahko izostrimo, zato da bo obogatila naše delo, kajti gre za vir, ki bi ga morali koristiti in ga ne smemo kar tako pustiti ležati ob strani. Opravlja namreč dobro delo, koristno delo, ki bi ga morali malo bolj konkretno koristiti, pokoristiti. Tukaj sem pravzaprav zatrl tri prošnje za besedo, ker se mi zdi, da nimamo več časa. Torej, naslednja točka dnevnega reda. Potem moram tudi vsem ostalim dati možnost, da spregovorijo. Moramo končati sicer, ne moramo nadaljevati z vprašanjem za ustni odgovor. Torej, eh, hvala lepa za razpravo in za vašo predstavitev. Nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. Sedaj dobi besedo samo kolegica Linda McEwen, ki je bo govora o vprašanju za ustni odgovor strani Linde McEwen o direktivi o kakovosti zraka, posebej kar zadeva dušikovih oksidov. Linda McEwen, izvoli. Yes, chair. I was only going to suggest that the slower people Um, torej, eh, mislim, da naj bi bili sodelavci stoje proaktivni in se tudi neposredno ob, obrnili, naprimer, na poročevalce. Morajo biti bolj proaktivni, ne vem, ali to delajo. Obrnejo naj se na poročevalce, na poročevalce v senci, kajti drugače. Eh, Eh, mislim, da veliko dobrega dela enostavno ne bo upoštevanega. Na obih stranih je potrebna ta proaktivnost. Prej smo eh, govorili tudi o tem oddelku za eh, raziskave in razvoj. Torej, potrebna je večja proaktivnost, kajte drugače je opravljenega veliko znanstvenega dela, potem pa se to ne uporabi. Ne vem, ali naj damo eh, komisiji najprej besedo, gre za vprašanje o kakovosti zraka. Eh, komisija je opravila analizo, kako države članice izpolnjujejo cilje kakovosti zunanjega zraka. Vem, da velike, veliko držav članic in mest se bori z doseganjem teh ciljev. Državljani sprašujejo, zakaj se to dogaja. Ali zato, ker države članice in mesta ne izvajajo pravilno zakonov in ne izvajajo strogih ciljev ali pa je problem ta in tako pravijo določeni mestni sveti, da je problem pri napredovanju eh, Eh, predvsem um, so standardi za vozila in da se ni moč izogniti temu problemu, če so dizelske emisije zelo visoke in se uporablja veliko dizelskih vozil. Torej, kako daleč je uh, komisija pri analizi s skladnostjo s to direktivo? Kaj vidi komisija kot ne, največji problem? Um, naslednje leto pride do pregleda. Uh, te direktive, ko boste to storili, eh, kaj boste iz teh analiz eh, skladnosti preuzeli v ta pregled eh, oziroma ali boste predlagali mogoče nove standarde. Najlepša hvala Linda McEwen, sedaj pa dajem besedo komisiji. Prosim. Thank you. Good morning, Mr. President, honorable members. Um, thank you very much for... Hvala. Hvala. Imem je uh, Thomas van Her in sem pristojni v oddelku za kakovost zraka in za hrup. Ogledal sem si to vprašanje. Na kako ste to zdaj malo drugače povzeli, ampak poskusil bom odgovoriti. Želim najprej potrditi, da je komisija prejela podatke o kakovosti zraka za leto 2011 iz, od vseh držav članic. In um, veliko držav članic je, kjer so predvsem meje za NO2 presežene in tudi PM10, to eh, tako letni kot eh, tudi eh, dnevni, dnevne mejne vrednosti. Pri NO2 pravzaprav bolj delamo z območji kot nacionalnimi Eh, teritorij. Torej 250 takšnih območij je bilo, kjer so bili PM2, PM5 in PM10 višji od mejnih vrednosti. 11. Eh, junija 2011 Ehm, je bilo eh, treba posredovati te eh, podatke, ampak za en od dva je, jih je možno posredovati tudi še do danes in od osn držav smo dobili take podatke za en od dva, ki pokrivajo 202 območji. Torej, Ti problemi so v glavnem povezani s prometom, to drži, to ugotavljamo in moram reči, da to ni povezano samo s prometom, vendar v glavnem z dizelskimi motorji nasplošno. Ampak od, na to se bom seveda tudi še povrnil, če je tako zaželjeno. Nekatere države so tudi ugotovile, da za osem območij ne bodo do 2020 dosegli teh standardov, e, torej vendar do tega zaenkrat, če nismo zauzeli stališče glede podaljšanja rokov. Imamo e, devet mesecev časa za možno določitev podaljšanja rokov, doslej smo to sprejeli za polovico teh e, ugotovljenih območij. Eh, v 45 odstotkih primirov nismo imeli nobenega nasprotovanja, kaj ti to je bila, ker smo gotovili skladnost s kriteriji v direktivi, v 55 primirih pa smo eh, nasprotovali temu podaljšanju. Um, Ostale odločitve bomo sprejeli med decembrom 2012 in prvo, četr, prvem um, um, prvem četrtletju 2014 gre za Nemčijo, Španijo, Luksemburg, predvsem za območja v teh državah. Komisija je eh, sprejela da želijo države članice podaljšati tudi rok za NO2, ampak morajo seveda eh, lepo videti, da so sprejeli določene ukrepe v skladu z 22. členom te direktive in sicer do leta 2015. Vse eh, notifikacije, vsi podatki eh, so na voljo tudi na naši spletni strani, torej mi eh, poskušamo zagotoviti čim bolj pregleden postopek. Eh, Trenutno poskušamo predvsem za en od vas zaključiti naš akcijski načrt in sicer bi to želeli zaključiti v okviru eh, pregleda političnega okvira v zvezi z ohranjanjem čistosti zraka. Gre torej za celotni okvir, kar zadeva PM10, pa imamo štiri primere, s katerimi se ukvarja sodišče, tri sodbe so bile že izrečene. Pri ostalih primerih trenutno pripravljamo eh, formalna pisma, eh, da bi zagotovili, da se eh, izvedejo ustrezni ukrepi, da bi preseganje eh, teh meja bilo čim krajše v skladu s direktivo. Mislim, gospod predsednik, da sem vam ustrezno odgovoril na vprašanje in bom seveda to tudi še dopolnil, če je to potrebno. Najlepša hvala. Nekaj se vas je prijavilo za razpravo. Torej, uh, smo žrtve lastnega uspeha. Uh, uh, Eh, torej um, z katalizatorji, novimi katalizatorji se povečuje delež N2, čeprav se druge vrednosti izboljšujejo in težko bo se držati teh menjih vrednosti, ampak dobro je, da imamo to na dnevnem redu, kajti naslednje leto 2014 bo leto zraka in moramo skrbeti za dober in čist zrak v Evropi in razviti strategije, kako to uh, um, kako to uresničiti. Vittorio Prodi in uh, Linda McEvans sta se prijavila za razpravo. Grazie, eh, hvala gospod predsednik, hvala komisiji za to, ta odgovor. Želim po, podčrtati in tu se navezujem na to, kar smo povedali že prej. V stoji smo izvedli študijo o, o stropilnosti nano um, delcev v zraku, torej prašnih delcev. In to je povezano predvsem, tako kot je bilo rečeno, z dizelskimi motorji. Torej, problem je možno, po moje, rešiti, kaj ti to gre za problem mestnih območij in problem, ki je odvisen od vira. In vir so motorji, motori z notranjim zgorivanjem, predvsem dizelski motori, tako kot je bilo že rečeno. Torej, tu pričakujemo eh, več tudi električnih motorjev in s tem bi gotovo nekaj dosegli, mogoče ne bo to dokončna rešitev, ampak prispevek k rešitvi. Tudi uporaba zemljskega plina, naprimer, kot eh, gorivo. Jaz imam avto eh, s metanskim eh, gorivom in ne eh, izpuščam teh prašnih delcev. Torej, tako bi lahko vsaj deloma rešili ta problem. In mislim, da je treba spodbujati tak razvoj, kajti drugega načina ni rešiti ta problem, ki je tudi in tudi problem En od, do, en od B se je treba lotiti pri viru. Dolgoročna rešitev bo električna, bodo električni avtomobili, eh, torej popolnoma električni pogon, ampak to je seveda še zelo, zelo daleč smo že od, še od tega. Zato je pač treba tudi zamenjati, kolikor se le da, goriba in uporabiti bolj primirna goriva, kot so sedanja, eh, torej ta, ki se sedaj uporabljajo v, pri avtomobilih. Linda McEwen, prosim. Um, Hvala. Promet je problem, ste dejali. Mislim, da to vsi vemo, ampak ali smo že dejansko dosegli napredek pri obliki vozil in tvornjakov ali ne. Ali potem glede na to lokalni organi sploh lahko izpolnijo te kriterije, glede na to, kakšen je avtomobilski park v Evropi. Ali komisija upošteva to, ali potem tudi upoštevate to, da nekateri drugi zakonodajni akti še niso bili zadosti ustrezno izvedeni. Prav tako ste dejali, da se sprožijo nekateri postopki kršitve. Kako je to povezano z vašim pregledom? Ali boste začeli postopek kršitve pred um, pregledom zakonodaje, torej revizijo? Komisija? Hvala lepa. Bom poskušal biti kar se da natančen in konkreten. Najprej promet in pa naše pripombe. Mislim, da je jasno, da imamo problem s, tem, s temi um, emisijami v dejanskem svetu. Sedaj bi morali pri vozilih eh, zmanjšati onesnaževala, sploh pri NO2 in pa pri PM, torej drobnih delcih. Euro 5. Mislim, da je glede PM-jev um, naredila veliko, torej pri PM-jih, mislim, da že vidimo luč na koncu predora, ampak dejstva so takšna, kot so. Sploh izpusti NEO2 so za večkrat višji, kot je to predvideno. Pa čeprav zakonodaja predvideva takole. Izpusti morajo biti v skladu standardi ob običajnih pogojih vožnje. Torej, mislim, da je tukaj problem uh, v implementaciji zakrodaje. Ne gre se samo za to, da bomo sedaj pripravljali novo zakonodajo, ampak se mora ustrezno izvajati prejšnja. Mislim, da sedaj vsi, uh, ki se spoznajo na to, vedo, da potrebujemo eno šest, kajti Euro 5 je bila obravnavana preko določenih filtrov in sedaj, ko želite um, zajeti delce, je delec um, NEO2 v okviru vseh delcev višji kot sicer. Euro 6 mora to sedaj rešiti. Če Euro 6 ne bo ustrezno zasnovan, ne bomo rešili problemov emisij v dejanskem svetu, kajti gre za to, da moramo gotoviti, kaj je um, dovoljeno in pa kaj presega namen zakonodaje. Tukaj mislim, da je treba razrešiti veliko različnih vprašanj. Tukaj um, imamo več tržnih signalov, ampak Euro 6 mislim, da na vsak način mora upeljati um, zelo moderne filtre za vsa vozila. Tehnologija mora biti bolj moderna. Sedaj se že navezujem na gospoda Prodija. Ti delci naj bi v glavnem um, zajeli večino škodljivih delcev, um, tudi nano delce. Sploh pri dizelskih motorjih so nekateri delci um, zaskrbljujoči in sedaj bi lahko s temi novimi filtri to rešili. Ampak vprašanje pa je, kako, um, kako bodo proizvajalci uh, um, še vedno prilagajali svoje motore tako, da ne bo treba potem ugraditi še um, dodatnih naprav za prečiščevanje. Upam, da bomo lahko na takšen način razrešili problem um, dejanskih izpustov. Če bomo to uspeli rešiti, potem mislim, da bodo tudi lokalni organi v praksi lažje izpolnili standarde. Uh, um, glede teh pozivov k reviziji, um, te pomisleke moramo vzeti z rezervo, kajti mi v bistvu že vse skozi pregledujemo, analiziramo um, te akte. Ampak, ko gre za kakovost um, zraka, mislim, da je problem upravljanje. Na eni strani imamo odgovornost za um, lokalne, nacionalne in potem evropske um, ravni. Um, lokalni organi pravijo eno, potem nacionalni organi pravijo nekaj drugega. Vse ni čisto uh, dosledno, vsaj ne vedno. Sedaj moramo v bistvu um, uvajati strožjo zakonodajo, ampak včasih na nacionalni ravni nad tem niso ravno navdušeni. Potem še zadnje vprašanje, zadnji odgovor. Morda ne bomo nujno vedno sprožili postopka kršitve, preden um, opravimo revizijo zakonodaje. Kajti kot prvo, treba je še ugotoviti, katere zakonodajne akte bi morali še spremeniti oziroma um, izpopolniti. Ne moramo sedaj eh, prehitevati dogodkov. Najprej moramo opraviti ustrezne analize z dejstvi. Ampak kakorkoli že, izvrševanje politike je mislim, da je sprožilo tudi delovanje v praksi. To se mislim, da je že večkrat izkazalo tudi v javnosti. Ko gre za upravljanje kakovosti zraka, imamo že od um, poznih 20 let eh, standarde, ampak šele nedavno pa smo videli neke dobre prakse. Torej, premalo smo storili, prepozno, premalo prakse, preveč dokumentov. Zato gre v praksi. To moramo sedaj rešiti in moramo predvsem um, razrešiti te različne probleme na različnih ravnih, pri čemer se seveda upošteva subsidijarnost. Upam, da sem sedaj odgovoril na ta vprašanja. Hvala, predsednik. Hvala lepa navdušeno pričakujemo predloge strani komisije v naslednjem letu. Prosim vas, da postopek forsirate, vzpodbujate, zato da bodo dokumenti do nas prišli pravočasno, kar pomeni, da jih bomo lahko v, v tem zakonodajnem obdobju eh, odločali o njih. Omenili pa niste eh, razvrzel med teoretičnimi in praktičnimi emisijami. Eh, predvsem pri homologacijah gre za statične trenutke, ki se preverjajo in uh, proizvajalci, ki ugrajujejo v avtomobile inteligentno tehnologijo, imajo na tem mestu določene prednosti, če se izrazim zelo previdno. In z določeno zakonodajo, primerno zakonodajo, lahko uh, zmanjšamo emisije v zrak zaradi tega, ker zmanjšamo emisije, ki prihajajo oziroma ki se oddajajo. Tudi tukaj smo postali žrtev lastne zakonodaje, ker namreč prihaja do spora med PM, med PM10 in PM305. V Evropski uniji opažamo precejšnje uh, težave v primerjavi eh, z, z starimi državami članicami in novimi. In tudi pri dušikovih oksidih eh, še nismo dosegli optimalne ravni, ki, mora, ki jo moramo doseči. Zaenkrat se vam vsem zahvaljujem za vaše eh, prispevke, tudi Lindy McEwen se zahvaljujem za njeno vprašanje. Še enkrat želite besedo? Izvolite. Eh, ugotovil sem namreč, da nisem odgovoril na vprašanje glede časovnice. Do septembra bi naj namreč zaključili delo. To bo zelo težko slediti za našimi časovnimi načrti. Naredili bomo vse, da postopek pospešimo. Želel pa sem vas obvestiti le o tem, da vsakdo lahko sledi naši analizi preko naše spletne strani. Tam so namreč na razpolago vsi podatki, eh, potek analize in danes ali jutri bomo naložili na spletno stran zadnje dostopne eh, podatke, sektorska poročila, scenarije in tako naprej. Torej, Lepo vas prosim eh, in vas vljudno vabim, da temu postopku sledite na spletni strani. Hvala lepa. Moj dober nasvet je, oziroma lahko vam dam ta dober nasvet, da si postite časa do septembra 2014. Če si boste namreč postili časa do 2014, ta parlament eh, tega predloga ne bo morel več obravnavati. Torej, pustite si čas do 2014, kajti vse, kar do februarja ali marca ne bo pri nas, tega ne bomo obravnavali. In škoda bi bilo, če ne bi tega postopka morda še nekoliko pospešite. Uh, Zato prosim, storite vse, kar je v vaših močeh, da ta proces pospešite. Kajte, v Evropskem letu zraka bi bilo dobro, da eh, to temo damo na dnevni red in da imamo možnost eh, zagotoviti konkretne odločitve. Sicer ta parlament tehnično ne bo imel, z tehničnega stališča ne bo imel možnosti obravnavati tega vprašanja in te teme. Hvala lepa, želim vam dober tek. Vsi tisti, ki ste eh, sodelovali, pripeljite za popovdanski del še pet kolegov, kajti razprave bodo zanimive in želel bi, da je sejna soba polna. Hvala in dober tek.